problem. Reje Zajcev, gospod Ek, je poročevalec, imamo 256 amandmajev, 30 kompromisnih amandmajev, gospod Ek je prosil za besedo. Izvolite, prosim, če nam lahko podate kratek uvod. Gospod Ek, izvolite. Danke, Herr Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, Najprej bi rad poročevalki v senci in poročevalcem v senci, njihovim eh, pisarnam in političnim svetovalcem izrazil prisrčno zahvalo za dobro sodelovanje pri tem poročilu na lastno pobudo. Uspelo nam je, kljub eh, določenim kontroverznim pogledom, nasprotujočim si pogledom, najti ustrezne kompromisne rešitve. Že samo dejstvo, da imamo minimalne standarde, smo se vsaj pogovarjali o minimalnih standardih glede areje koncev v kmetijstvu uspeh, kajti 60 let eh, ta tema ne bila na dnevnem redu tega odbora. Prav tako nam je v veselje, da v tem odboru prepoznavamo problematiko in velik interes za varstvo kuncev v kmetijstvu. Predlagamo torej, da na ta način naredimo prvi korak v smer enotnih standardov za zaščito koncev v masovnem, v masovni reji v Evropski uniji. Pomembno je, da sledimo želi družbe po uh, varnih, kvalitetnih, zdravih proizvodih in pa tudi po več zaščite živali. In eh, za nas, kadar gre za živa bitja, ki občutijo trpljenje, za nas mora biti, kadar gre za takšna bitja, kategorični imperativ, da poskrbimo za ta bitja, ki sama sebe ne morejo zaščititi in da zmanjšamo njihovo trpljenje. Razen eh, zgolj nekaterih izjem, kunce danes zakonito obravnavajo kot eh, blago brez življenja, čeprav morajo pred tem seveda biti živa bitja. In zato je pomembno, da ljudem jasno pokažemo, da je naš parlament več kot zgolj hladna birokratska institucija in da znamo bolj prisluhniti srcem. Danes ima naš odbor priložnost, da ljudem pokaže, da imamo srce tudi za živali. In zato vas pozivam, da to poročilo, če posebej odstavek 16b, ki govori o prihodnji zakonodaji na tem področju, podprete. 330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 smo tudi v moji družini imeli kunce in smo zelo lepo z njimi ravnali. Vedno sem jokal, kadar so mojega zajca zaklavi. Tako, zdaj pa prehajamo na glasovanje. O kompromisnih predlogih bomo glasovali elektronsko, kot običajno, ostalo pa z dvigom roko. Torej, glasujemo najprej kompromis A. Glasujte, prosim. Zamekam glasovanje. Sorry. Konec glasovanja. En ELS, pre, EPLS e, preveč, prosim. Ok, ok, da je zukaj, ok. Dobro. Konec glasovanja, torej. sprejeto. Kompromis B. Glasujte, prosim. Glasujemo za nekam. Konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej. Amandma 82, kdo je za? Torej, to je bila pomota, na vrsti kompromis C. Glasujte, prosim. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji je kompromis D. Glasujte, prosim. Kompromis D. posameznik. Konec glasovanja. Sprejeto, prehajamo na naslednji kompromis, kompromis D. Glasujte, prosim. Oh ja, prav imate, se upravičujem, pravi predsednik. Glasujemo o amandmaju 101. Za, proti, zdržanje, zavrnjeno. Amandmaj 105. Za, proti. Preverimo, prosim, amandmaj 105. Preverjamo. Popravko 105. Zamekam glasovanje. konec glasovanja, sprejeto. 106 za, proti, sprejeto. Amandma 107 za, proti. Preverimo, amandma 107 preverimo, glasujte prosim. Dziękuję za Hvala, konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 108 za. Proti. Sprejeto. Kompromis E. Glasujte, prosim. Компромис Е. Гласуйте, просим. Конец гласования. Sprejeto. Prehajamo na kompromis F. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Prehajamo na kompromis G. Kompromis G, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Kompromis H. Glasujemo, kompromis H. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis I. Glasujte, prosim. Kompromis I. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo sedaj na amandma 159. Kdo je za? 159. Proti? 159 zavrnjeno. Amandma 160, kdo je za? Sprejeto. Kompromis je, glasujte prosim. Kompromis je. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 246. Kdo je za? Hvala, sprejeto. Amandma 171. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Dobro, na željo iz dvorane preverjamo amandma 171, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 172 za. Amandma 172 za, proti, zavrnjeno компромис К. Гласуйте, просим. Конец гласования. Sprejeto, kompromis L. Glasujte, prosim. Kompromis L, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Prehajamo na kompromis M. Glasujemo kompromis M. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na kompromis N. Glasujte, prosim. Kompromis N. Kompromis N. konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na kompromis O1. Glasujemo o kompromisu O1. Glasujte, prosim. koniec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na kompromis O2. Glasujemo o kompromisu O2, prosim. Konec glasovanja. In to pomeni, da gremo naprej na, na amandma 213. 213. in to pomeni kompromis P. Glasujemo. Kompromis P, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 227 gospoda Hojzlinga. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Zavrnjeno. Preverjamo, dobro, preverjamo, amadma 227. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na kompromis Q. Q kompromis Q, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, prehajamo na kompromis R. Kompromis R, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. Zdaj prehajamo na amandma oziroma na kompromis S. Glasujte, prosim, kompromis S. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 243 gospoda Hojslinga. Kdo je za? Kdo je za? proti. Mislim, da sprejeto, ampak preverimo. Amandma 243, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine. Prehajamo na kompromis T. Kompromis T, glasujte, prosim. Glasovanje še vedno poteka. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji je amadma 252. 252. oziroma to je že to je brezpredmetno, ker je bil sprejet kompromis R, tako da prehajamo na kompromis, oziroma na amandma, se upravičujem, ena. Amandma ena, kdo je za sprejeto, amandma dve za sprejeto, amandma tri za sprejeto, amandma štiri za sprejeto. Amandma 5 za sprejeto. Amandma 6 za sprejeto. Amandma 7 za sprejeto. Amandma 8 za tudi sprejeto. Kompromis 1. Glasujte, prosim, kompromis 1. Konec glasovanja. sprejeto. Naslednji amendma je amendma 11. Torej, amendma 11 za. Hvala, sprejeto. Amendma 13 za. Proti. Zdržani. Amandma 14 za sprejeto. Amandma 15 za. Amandma 16 za. Tudi sprejeto. Kompromis 2. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Hvala, sprejeto. Naslednji je kompromis. Tri, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis štiri, glasujte, prosim. Kompromis štiri, glasujemo. Konec glasovanja. da ni tolmačenja v nemščino. Zdaj je v redu, dobro. Torej, še enkrat, kompromis 4. Še enkrat glasujemo, kompromis 4. Konec glasovanja. Sprejeto amantma 40 je brezpredmeten, torej kompromis 5. Kompromis 5. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6. Kompromis 6. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 7. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj prehajamo na amandma 66. Kdo je za? Proti? Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. Glesujemo, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno amandma 69. Glasujemo elektronsko, kar takoj. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 70. Amandma 70. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 71 za. Sprejeto. Potem pa mislim, da lahko preidemo na glasovanje o celotnem poročilu. Ne vidim kakšnih drugih želja ali predlogov torej glasujemo o celotnem besedilu z izglasovanjem amadmaji. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto in čestitke gospodu poročevalcu. Želite še enkrat besedo, poročevalec? Ampak na kratko, prosim. Danke, Hvala, gospod predsednik. Uspeli smo doseči dogovor o številnih kompromisih, Ampak moram reči, da smo sedaj spravili na pot nekakšnega brezzobega tigra. Poročilo na lasno pobudo bomo dali na plenarno zasedanje in potem se skupaj predali komisiji, ki pa ne pripravlja nobenega dolgoročnejšega zakonodajnega predloga. Kakšen smisel ima potem vse skupaj? To morda lahko pomiri um, vest polovice poslancev, ampak to ne bo pomagalo trpečim živalim. Jaz se ne bom odpovedal v boju. Na plenarnem zasedanju bom spet uh, uložil isti predlog sprememb uh, in z vsemi krempli se bom boril za to, da bo ta predlog spremembe sprejet. To ni grožnja, ampak obljuba. Dziękuję.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 ker je Stanislav Polča, ki je za nas pripravljal to poročilo, izstopil iz eh, odbora za kmetijstvo. Eh, želim se mu zahvaliti za njegovo delo in mu želim veliko uspeha pri njegovi novi ulogi eh, v novem odboru. Ja, takže se počinkovač. Ja, tudi jaz bi se rad zahvalil. gospodo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 torej vsaj nek prvi. Dosežek eh, imamo, zdaj pa prehajamo na točko 12. Gre torej za lastništvo in oskrbo enoprstih kopitarjev. Poročevalka je gospa eh, Gerling ste tu v dvorani. Izvolite, beseda je vaša. Thank you, chairman. Hvala, gospod predsednik. Nekoliko zadržana sem pri tem, kar bom povedala. Ne želim zbujati žalostnih spominov. Upam, da niste imeli kakšnega konička, ki je morda umrl. No, eh, pri tem poročilu gre za to, kako bi izboljšali odnos med človekom in konjem. Eh, človek in konj že tisoče let eh, sodelujeta med seboj in upam, da bomo s tem poročilom uspeli urediti odgovorno lasništvo konjev po celotni Evropski uniji. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci. Odlično smo sodelovali in veselim se izida glasovanja. Dziękuję pani poseł. Hvala lepa. S tem prehajamo na glasovanje. Amandma ena za. Amandma ena za. Hvala, sprejeto. Amandma dve za. Amandma dve za. Proti. Zavrneno. Amandma tri za. Sprejeto. Amandma 4 za. Sprejeto. Amandma 6 za. Sprejeto. Amandma 7 za. Proti. Zavrneno. Amandma 8 za. Sprejeto. Kompromis A. Glasujemo elektronsko. Glasujemo elektronsko. Ne, da, kompromis A. Glasujemo o kompromisu A, elektronsko, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, zato prehajamo na kompromis B. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Naslednji je kompromis C. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji je kompromis D. Glasujte, prosim, kompromis D. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji amandma 118, 118. Kdo je za? 118 za. Hvala, proti. Zavrneno. Amandma 119 za. Sprejeto. Amandma 120 za. Proti. Zavrnjeno. Ampak preverimo vseeno. Preverimo amandma 120. Glesujte, prosim. Konec glasovanja. Ja, zato ker ne dviguješ rok. Naslednji je kompromis E. Glasujte, prosim. Kompromis E. Konec glasovanja. Amandma 128, gospod Tarabela pozdravljeni tu, v naših vrstah, kdo je za, proti, zavrano. Kompromis F. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Hvala. Sprejeto. Kompromis G. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, kdo je za amandma 228, 228, kdo je za, proti, zavrneno. Dobro, preverjamo, preverjamo 228. Glasujte, prosim, 228. 228. čakal sem še na gospoda Dorfmana. Dobro, smo si glasovali. Torej, sprejeto. Gremo naprej, kompromis H, glasujemo kompromis H. Konec glasovanja. Dobro, glasujemo o kompromisu I. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Prehajamo na amandma 166. Kdo je za amandma 166? Proti? Proti? zavrnjeno. Kompromis J. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na kompromis JA. Kdo je za? Oziroma, Glasujte, prosim, elektronsko glasovanje, kompromisija A, konec glasovanja. Sprejeto, prehajamo na kompromis K. Kdo je za? Kompromis K. Konec glasovanja. Sprejeto, naslednji je kompromis L. L. Glasujte, prosim, kompromis L. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis M. Glasujemo, kompromis M. Konec glasovanja. Amandma 219. 219.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 220. 220. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 226. Za. Proti. Zavrnjeno. Amandma 227. Za? Hvala, sprejeto. Kompromis N. Glasujte, kompromis N. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis O. O. Hlasujte, prosím, kompromis O. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo naprej. Amandma 232. Kdo je za? Hvala. Sprejeto. Kompromis P. Kompromis P. Glasujte, prosim, kompromis P. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis Q. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Konec glasovanja. sprejeto. Prehajamo naprej, kompromis R. Glasujemo, kompromis R. Konec glasovanja. Naslednji kompromis S. Kompromis S. Glasujte, prosim. Kompromis S konec glasovanja. Sprejeto, kompromis T. Glasujemo, kompromis T. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo sedaj na amendma 95, gospod Kaputo. Za. Sprejeto. Nadaljujemo, amantma 204. Torej 204 in 251, identična amantma, kdo je za? Sprejeto. Kompromis U. Glasujte, prosim, kompromis U. Konec glasovanja. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis v, glasujte prosim, kompromis v, konec glasovanja, sprejeto. Kompromis v A, glasujemo, kompromis v A, konec glasovanja, sprejeto. sprejeto. Gremo naprej. Amendma 9. Amendma 9. Kdo je za? Sprejeto. Amendma dvojni v. Kdo je za? Konec glasovanja. Kompromis dvojni v sprejet. Kompromis X. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis Y. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Naslednji je kompromis Z. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Prehajamo na amandma 32. Kdo je za? Amandma 32. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Prehajamo naprej. Amandma 33. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Ampak preverimo vseeno. eno. Glasujemo amendma 33. Konec glasovanja. Sprejeto. 34 za, proti, zavrnjeno. 35 za, proti, zavrnjeno amandma 36 za sprejeto. Amandma amandma 37 za proti preverimo. Amandma 37 preverjamo. Konec glasovanja. Zavarjeno. No. Amandma oziroma kompromis AA, kompromis AA, glasujemo. Konec glasovanja. Gremo naprej. Kompromis BB. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Kompromis CC, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, naprej, amandma 57, kdo je za? proti. Preverimo. Glasujte, prosim. Sprejeto. Tako je, sprejeto. Kompromis DD. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Kompromis EE, e, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis FF, glasujemo. Konec glasovanja. Prehajamo na amandma 72. Kdo je za? 72 za. Proti. Zavrneno. zdaj pa še glasovanje o celotnem poročilu z izglasovanimi amandmaji. Glasujemo torej o celotnem besedilu resolucije z izglasovanimi amandmaji. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto in čestitke poslanki želite morda besedo? Gospa poslanka, želite besedo? Izvolite. Ne, dobro, hvala lepa. Gospod Agnew želi besedo, izvolite. Samo nekaj o tem zgodovinskem podobnem, pomembno, <laughs> pome, zgodovinsko pomembnem dogodku. Prvi se je zgodilo da je bil sprejet moj predlog spremembe. Ne vem zdaj, ali hočete biti uh, prijazni do mene, ker ste mislili, da je moj rojstni dan, ali pa vas končno vodim na pot pravice in resnice. <laughs> ja, zakaj pa ste potem vi glasovali proti poročilu? Saj to ne more biti res.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 prawo pana posła. Na tym polega demokracja. Hvala lepa, no to je demokracija, vidite. Tako zdaj prehajamo na točko 13. Gre za razrešnico splošnega proračuna za 2015. Gospod Jar je pripravljalec mnenja, pristojni odbor je odbor za proračunski nadzor, kjer je pristojen gospod Celer. Mislim, da želi gospod Jar besedo, izvolite. Ja, dank, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se želel zahvaliti poročevalcem V senci uspelo nam je oblikovati sedem kompromisov, 26 eh, predlogov sprememb smo s tem pokrili. Vesel sem. da smo poročevalci v senci uspeli delo opraviti brez uh, prekomerne pomoči z uh, osebje v parlamentu, to je dobro, da se lahko poročevalci v senci sestanemo kjerkoli in kadarkoli, kar se tiče vsebine, o razrešnici še enkrat ugotavljamo, da je stopnja napak upadla v letu 2015, še vedno smo pa sicer vodilni v negativnem smislu, zlasti v prvem stebru. V poročilu smo ugotovili, da je treba tudi diferencirati te napake. Zato moramo razlikovati med napakami za finančnimi posledicami in pa med tistimi napakami, ki ne predstavljajo finančne škode. Pozdravljamo tudi poročilo o aktivnostih Generalnega direktorata za kmetijstvo. Gre za poročilo o konkurenčnosti evropskega kmetijstva za krepitev podržeskega prostora. Se pravi, v glavnem eh, je poročilo dobro, pozitivno. Eh, tudi kolegi iz odbora za nadzor proračuna so podprli naše poročilo. Eh,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 Konec glasovanja. Prehajamo na amandma 4. Kdo je za? Hvala. Sprejeto. Amandma 5. Za. Proti. Zavrnjeno. Amandma 6. Za. Sprejeto. Amandma 7. Za. Za sprejeto. Amandma 8 za, proti, zavrnjeno. Amandma 10 za, proti, zavrnjeno. Amandma 11 za, sprejeto. Amandma 13 za, proti, zavrnjeno. Amandma 13 za, proti, zavrnjeno. Amandma 12 za. Sprejeto. Amandma 15 za. Sprejeto. Amandma 14 za. Proti. Preverimo. Torej, glasujemo med 14. Preverjamo. Tako, konec glasovanja. Zavarjeno. Prehajamo na kompromis. A. Glasujte, prosim. sprejeto, kompromis D, konec glasovanja. Sprejeto, prehajamo na kompromis G, glasujte prosim, glasujte prosim, konec glasovanja. Prehajamo na amandma 27 za. Amandma 28 za. Sprejeto. Amandma 29 za. Proti. Zavrneno. Amandma 30 za. Proti. Sprejeto. Amandma 31 za. Sprejeto. Amandma 32 za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Amendma 33 za, proti, zavrnjeno. Kompromis B, glasujemo. Glasujte, prosim, kompromis B. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 39, z dvigom rok, amendma 39, hvala, sprejeto. Sprejeto. Amandma 42 za, proti, zavrnjeno. Preverjamo. Dobro, preverjamo 42. Glasujte, prosim. Glasujte, prosim, amandma 42. Konec glasovanja. zavrnjeno. Amandma 43 in 44 za, proti, zavrnjeno. Amandma 48 za, proti, zavrnjeno. Amandma 47 za. Sprejeto. Amandma 49 za. Ne. 46 je pravi. Torej, amandma 46, drugi del, da je za, proti, zavrneno. Zdaj pa amandma 50. 50 za, proti, zavrnjeno. Amandma 59. 59 za. 59. 50 eh, ni bil sprejet. Torej, kdo je za amantma 59, zdaj je vprašanje. Proti? Zavarjeno. Amantma 51. Za? Sprejeto. Amantma 52. Za? Sprejeto. Amantma 53. Za? Sprejeto. Kompromis C. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Amandma 60 za proti zavrno. Kompromis E, glasujte prosim. Kompromis E, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, prehajamo na amandma 67. amandma gospoda Sanje, kdo je za? 67 za. Proti? Žal mi je, ampak moramo preveriti. 67 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto, z enim glasom amandma 71 za, proti, zavrnjeno. Amandma 72 za, sprejeto. Amandma 73. Amandma 73 za, proti, zavrnjeno. Glasujemo še o celotnem mnenju skupaj z amandmaji. Glasujte, prosim. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. No, jaz pa bi se rad zahvalil in čestitev za dobro glasovanje. pripravljeno poročilo. Tako, s tem smo zaključili z glasovanjem. Prehajamo na točko 14. Mislim, da celo nekoliko prehitevamo s časom. je gospod Vegas v dvorani, je? In sicer gre za financiranje evropskih regij, eh, uravnoteženje finančnih inštrumentov in nepovratnih sredstev iz kohezijske politike EU. Gre torej za to, da želimo bolje izkoriščati finančne inštrumente na bolj objektiven način, eh, kot zgolj z neposrednimi plačili. In imeli smo konference na Irskem in tudi drugod. In sicer zato, da bi se na ta način zagotovilo nove inštrumente podpore. Gre za poročilo odbora Regi, pripravljalec mnenja gospod Vegas. In mislim, da lahko prosimo gospoda poslanca, da nam pove več na to temo. Tu gre tudi za lastna sredstva. No in kot rečeno, s tem se bodo nadomestila nepovratna sredstva gospod eh, poročevalec oziroma prepravljac mnenja, prosim, da nam predstavite svoj dokument. Izvolite. Eh, kolegas, bom, eh, no, fund, no fundamental, dok se tratou, dok nos procuramos... Hvala lepa, dragi kolegi. Skušali smo preučiti vpliv finančnih inštrumentov, torej vpliv leteh na kmetijstvo. Pri pripravi tega mnenja smo organizirali tudi dve predstavitvi, eno na portugalskem in drugo tukaj v Evropskem parlamentu. Povabili smo predstavnike kmetijskih organizacij, združenj, Eh, skušali smo prisluhniti eh, različnim pogledom. In eh, pri pripravi mnenja smo skušali upoštevati tudi mnenja teh različnih kmetijskih organizacij. Nekatere organizacije so tudi mnenja poslale po pošti v pisni obliki tukaj predstavljam torej, eh, ta stališča, zanima pa me seveda tudi mnenje mojih kolegov. Ko gre za splošna, splošna stališča. Eh, torej, eh, razvoj podeželja, drugi stebr kohezijske politike je pomemben del regionalnega razvoja. Pri tem je treba seveda upoštevati uh, razmere mla, eh, majhnih kmetov, ki preživljajo težke čase, pravzaprav preživljajo krizo. To moramo razumeti in to sem skušal upoštevati tudi pri pripravi tega mnenja. Finančni inštrumenti so bili le v manjši meri uporabljeni na področju skupne skupne kmetijske politike. Le malo držav je vključilo te finančne inštrumente v svoje načrte za razvoj podeželja. No, kljub temu pa smo mnenja, da imajo ti finančni inštrumenti velik potencial Kmetje sicer kritizirajo določene težave pri finančnih inštrumentih, ehm, kritizirajo načine dostopanja do teh posojil, eh, vseeno pa se nam zdi, da ti finančni inštrumenti le predstavljajo velik potencial. Mnenja kmetijskih organizacij se tukaj v glavnem um, skladajo, menijo, da bi finančni inštrumenti morali dopolnjevati nepovratna sredstva, ne bi smeli nadomeščati nepovratnih sredstev ali subvencij. Eh, to je večinsko mnenje eh, kmetov in pa organizacij z eh, področja kmetijstva. V mnenju smo predložili nekaj idej o infrastrukturi, namakanju, prometu, o trženju kmetijskih izdelkov, proizvodov in tako naprej. S pomočjo finančnih inštrumentov bi lahko okrepili našo podporo kmetom in pa infrastrukturo. Eh, lahko ste prebrali moje mnenje in sedaj me seveda zanimajo vaše pripombe in vprašanja. Hvala, to je bilo hitro. Imamo torej nekoliko več eh, časa, gospod Rope. Eh, Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo mnenje in za predstavitev tega mnenja. Jaz sem nadomestni član v odboru za regionalni razvoj, zato sem to poročilo obravnaval tudi v odboru regij. Meni se zdi ta tema izredno pomembna. Kmet danes več ne more živeti na izoliran način, obkrožajo ga socialne strukture. Eh, njegova družina potrebuje socialne storitve, zdravstveno skrbo, izobraževanje, eh, potem kulturne storitve. Eh, program LIDER v drugem stebru je namenjen ne samo kmetijstvu, ampak tudi celotni strukturi javnega interesa ehm, in poslovanja kmetov želi izboljšati kohezijo na področju kmetijstva. Tudi strukturne sklade bi lahko tukaj bolje izkoristili. Idealno bi bilo, če bi lahko eh, poleg programa LIDER uporabljali tudi strukturna in kohezijska sredstva. Na ta način bi lahko eh, lokalni kmeti skupaj odločali o optimizaciji optimalni porabi sredstev v neki dotični regiji. Na ta način bi se regija hitreje razvijala. Kaj ti, če je regija razvita premalo ali pa se razvija počasi, potem seveda tudi kmetje in kmetijski obrati nimajo možnosti rasti. Enako velja za kmetje. Eh, predelovalno industrijo. Številne države, tudi Litva, napravijo napako, ko puščajo regije ob strani, eh, centralne oblasti pa prevzamejo oziroma si lastijo zasluge za dodano vrednost. Eh, ne, večjo vlogo bi morali dati lokalnim oblastem in akterjem. Eh, želel bi samo skupaj dodati predlog, naj dodano vrednost pustijo lokalnim, regionalnim raven, ravnem. Oni lahko poskrbijo za dodatno vrednost z uporabo strukturnih skladov, kohezijskih skladov, skladov za regionalni razvoj. Na ta način bi regije imele neposredne koristi od tega. Ne smemo dopustiti, da imajo samo uh, centralni organi pravico odločanja o proračunih regij. Mikrofon, prosim. Najlepša hvala, gospod. Uh, predsednik, hvala tudi poročevalcu za predstavitev. Mislim, da je pomembno, da danes govorimo o teh instrumentih, s katerimi lahko podpremo podeželje. Sam sem tudi član odbora regiji in v tem okviru smo že in še vedno govorimo o vseh vprašanjih, eh, ki se navezujejo na črpanje evropskih sredstev, še posebej na podeželju skrbi nas vprašanje sinergije med vsemi temi skladi in sredstvi. Mislim, da moramo uh, izpostaviti vzpostavitev nekakšne pametne uh, vasi, kraja, uh, kamor se ljudje stekajo, ki jih privablja. Začeti je treba z infrastrukturo, zdravstveno strukturo, ustreznim zagotavljanjem javnega zdravja, uh, izobraževalno strukturo in tako naprej če podeželje ne bo eh, privabljalo ljudi, potem nikoli ne bomo uspeli eh, najti rešitve za eh, majhne kmetije, majhne kmete. Položil bom predloge sprememb v tej smeri. Mislim, da moramo v tem okviru izpostaviti vse, kar skrbi za sinergijo med eh, obzorjem 2020, eh, med skladom za razvoj podeželja, strukturnimi skladi in tako naprej in tako dalje. Po mojem mnenju je bistvenega pomena, da pospešimo ta proces. Sodelovati je treba eh, s kmeti in vzpostaviti nove priložnosti za njih, tako da bodo lahko svoje proizvode dali na trg ki bo lokalne narave, uh, trg, ki se bo vrtel okoli kratkih uh, dobavnih verik. Kot vemo, je težko proizvajati, obenem pa je težko tudi prodajati to, kar proizvajamo. Ravno zato moramo uh, poudariti, kako pomembna je proizvodnja, uh, predelava, skladiščenje, pa tudi dajanje na trg. pri tem, ko upoštevamo vse to, se moramo dotakniti tudi evropske konkurenčnosti. Danes smo se srečali eh, z brazilskim ministrom za kmetijstvo, eh, ki ga skrbi razvoj kmetijstva v lastni državi. Tudi mi moramo misliti na našo konkurenčnost v Evropski uniji. Hvala. Hvala, samo v premislek. V kohezijski politiki bi potrebovali več sredstev za podeželje. Mm, ko sem bil v odboru za regionalne zadeve, sem se pogosto zauzemal za to, da namreč kohezijska politika mora zajemati tudi eh, podeželje. Drugi steber ne rešuje te problematike in to je velik izziv, kaj ti pogosto eh, v kohezijski politik pravijo, ja saj imate drugi steber, ampak drugi steber se uporablja za druga področja, premalo se uporablja za razvoj podeželja. Toliko je torej moje mnenje, gospa Neuchl. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Eh, konkretno nekaj zvezi s točko 4. Eh, veliko je tukaj zapisano v poročilu, vsi se strinjajo, vsi kimajo za glavami, vsi so zadovoljni, ampak seveda je ključnega pomena točka 4, ki jasno kaže na to, da vse, kar smo stlačili v drugi stebr, ne sme škoditi prvemu stebru. Ja, tukaj lahko govorimo o lepih uh, željah, ampak če se strinjamo s tem, da potrebujemo drugi steber, jaz recimo mislim, da bi ga morali okrepiti, potem se moramo zavedati, da lahko zaradi tega pride do um, šibitve prvega stebra. In toliko že moramo odkriti, eh, toliko že moramo biti odkripi krepitev drugega stebra ne pomeni, da bomo dobili denar iz nekega čudežnega vira, ampak da bomo morali pač nekje druge vzeti denar. Vem, da nas čaka vedno več nalog in jasno je, da ne bomo dobivali svežega denarja za to. Zato moramo biti odkriti in jasno moramo verjeti, da bo šlo tukaj za denar iz prvega stebra. Torej tisti, ki temu aplaudirate, ki pravite, poročilo je super, tako je treba nadaljevati. Potem vas prosim, da ste tudi odkriti in da jasno poveste, da bodo sredstva za to prišla iz prvi steber. Še enkrat ponavljam, če gre za smiselne projekte, se s tem lahko strinjam, sicer pa ne. Bardzo dziękuję, pan poseł Lazon. Gospod Lazo. Oui, merci, président. <clears throat> Tout d'abord, je souhaite... Najlepša hvala, gospod predsednik. Dotaknem bi se točke B, ki piše o družinskem kmetijstvu, ki zagotavlja socialno trajnost, okoljsko trajnost našega kmetijstva, na katerem temeli naše kmetijstvo. Velikost eh, kmetij raste in eh, v Franciji smo bili priča izginotju številnim malim in srednje velikim, eh, srednje velikih kmetij. Prizadevati si moramo, da bodo eh, takšne kmetije ostale pri življenju, da ne bomo imeli samo industrijskega, industrializiranega kmetijstva. Na to vprašanje eh, subvencij. Zasebno financiranje eh, ima vedno pomembnejšo vlogo in zato je treba izpostaviti pogajanja z bankami. kmetje so popolnoma eh, odvisni od takšnih finančnih sredstev in so tudi pod eh, pritiskom. Evropska unija mora ukrepati. Ko govorimo o različnih eh, finančnih instrumentih, je treba poskrbeti za to, da jih bomo uporabljali učinkovito. Naprimer, sklad za razvoj podeželja se v moji državi ni uporabljal učinkovito. Kako boste to zagotovili, kako boste zagotovili, da kmete ne bodo pod pritiskom uh, da bodo lahko dostopali do finančnih sredstev. Gospod Neko. Благодаря, gospodin predsedatelj. Уважаеми колеги, уважаеми господин Вегаш, смятам, че... Спощавани колеги, спощавани поръчевалец. Мислим да в правим часу разправляме о тем в лучи ревизия финансовата оквира и па скупна кметиска политика kohezijska politika najprej privedla do pametne in trajnostne rasti v Uniji. In zato bi morali mi, kot člani odbora za kmetijstvo, gledati na to kot na večplastni sektor. Uh, seveda imamo tukaj tudi na voljo inštrumente kohezijske politike. Glede na značilnosti finančnih inštrumentov pa bi ti morali podpirati regionalni razvoj seveda pa ne smejo postati edini vir finančne podpore. Kmetijske regije so močno oddaljene od eh, osrednjih regij, od eh, administrativnih centrov in zato eh, je finančna in pa fizična infrastruktura za ne bolj zapletena. V končnem poročilu bi morali upozarjati na to razdaljo, med eh, kmetijskimi regijami in pa centralnimi strukturami. Pri pripravi kmetijskih projektov bi morali dati podporo skupinskim projektom, ki podpirajo lokalne pobude. Eh, prav tako so pomembni zaključeni krogi proizvodnje. Zakaj to pravim? Z investicijami v krožno kmetijstvo lahko podpremo tako surovine, ki v glavnem prihajajo eh, iz regij, poleg tega pa tudi procesiranje in pa embaliranje, ki mora prav tako potekati v tej isti ruralni regiji. Na ta način bomo tam obdržali delovna mesta. Eh, eden izmed večjih problemov je namreč eh, depopulacija podeželskih območij. Na ta način bomo spodbudili gospodarstvo kmetijskih regij in na ta način bodo manj odvisne od, eh, cent, od eh, osrednjih eh, administrativnih centrov. Uložil bom predlog spremembe k osnutku mnenja, v katerem bo zapisano to, kar sem pravkar opisal. Gospod Dorfman. Tihten punkt 4 verstehe. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz na vse skupaj gledam nekoliko drugače kot kolegica Neuchel. Mislim, da ne gre za konkurenco med prvim in drugim stebrom, ampak gre za vprašanje, želimo pomoči, podporo eh, tako v prvem kot v drugem stebru ali pa želimo finančne inštrumente. V točki 4 je zapisano, da finančni inštrumenti ne bodo nadomestili subvencije. Moramo pa že vztrajati pri določenih finančnih inštrumentih, eh, Dobro smo v času, ko mislimo, da bi lahko za finančni inštrumenti finančnimi inštrumenti lahko uredili vse. Imamo veliko finančnih inštrumentov, recimo EFSI in tako naprej, in se zanašamo samo na uh, učinke vzvoda, ki pa vedno ne deluje. Ne strinjam se s točko 5, ki govori, da bi morali uh, podpreti izključno skupne projekte. Če si ogledam recimo Junkarjev sklad, potem uh, mislim, da bi morali pustiti odprto tudi to možnost, da bi eh, obstajale tudi platforme, na katerih bi lahko sodelovali posamični eh, kmetje. Na ta način lahko potem bi dostopali do takšnih finančnih inštrumentov. Razmišljam recimo o mladih kmetah, ki, kmetih, ki šele eh, vstopajo v to dejavnost, imajo za to velike finančne potrebe. Ne moremo reči, da bi morali s temi finančnimi inštrumenti podpreti samo skupne projekte. Merci, monsieur le président. Gospod Denano, najlepša hvala, gospod predsednik. Sem član odbora za proračun in eh, kot številni drugi se eh, tudi meni zdi, eh, tudi sam menim, da ne uporabljamo ustrezno teh finančnih instrumentov in da so zune parlamentarnega nadzora. To je na nek način. Uh, eden od načinov, kako ne dati svežega eh, denarja na eh, mizo. Nisem popolnoma proti taksnem, takšnemu načinu dela, ampak mislim, da morajo biti ti instrumenti nek dopol, dopolnilni ukrep. S tem, ko imamo finančne instrumente, ne smemo pozabiti na subvencije. Moramo imeti obe možnosti, tako na področju kmetijstva, kot tudi na uh, področju razvoja podeželja. Mislim, da moramo skupaj razmisliti o tem, kako združiti vse te različne elemente. Eh, tudi O strukturnih skladih je treba razmišljati. Ne gre zgolj za skupno kmetijsko politiko, za drugi steber, za uh, sklad za razvoj podeželja in tako naprej. Govoriti moramo o tem, kako povezati ta sredstva z finančnimi instrumenti. Sam sem zelo pazljiv uh, pri finančnih instrumentih. Mislim, da moramo vseeno zagotoviti uh, sodelovanje z javnimi sredstvi v uh, okviru kmetijske politike v Evropi. Hvala. Če lahko poprosim predstavitelja Komisije Evropejske unije. Tako prosimo predstavnike Evropske komisije za njihov prispevek k tej razpravi. Izvolite. In se upravičujem, niso mi napisali eh, imena, tako da brez zamere. Lepo pozdravljeni, sem Mihajl Pilke, sem vodja enote, tiste enote, ki se ukvarja za finančnimi inštrumenti v Generalnem direktoratu za kmetijstvo. Eh, pozdravljamo pozitivno mnenje vašega odbora o finančnih inštrumentih. Eh, prepoznavate potencial za razvoj eh, regionalnih in kmetijskih območij. Eh, vsi razumemo potrebo potem, da morajo ti inštrumenti dopolnjevati scheme nepovratnih sredstev. pri, z nepovratnimi sredstvi imamo več izkušenj. Vendar pa moramo prepoznati velike potrebe v podeželskih območjih in z schemami nepovratnih sredstev smo že eh, trčili ob zgorne meje. Pogosto imamo prekomerno popraševanje potem in številni kmetje ne dobijo subvencij. Ali pa kmetje nimajo dostopa do financiranja, saj uh, finančni sektor tukaj ne želi prevzemati tvegan in ne želi financirati posojil manjšim kmetijam, recimo. Finančni inštrumenti so zato zelo dober inštrument uh, za dopolnjevanje inštrumentov, ki jih imamo v trenutni politiki regionalnega razvoja. Kar se tiče tega, te značilnosti, dopolnilnosti, uh, komplementarnosti. Veste, da ne uporabljamo finančnih inštrumentov kar tako. Tiste države članice, ki želijo uporabiti finančni inštrument, morajo pripraviti ex ante oceno. Ta ex ante ocena je pomembna zato, da lahko zagotovimo komplementarnost. Če ni eh, ovir dostopa do kapitala, potem ne moremo podpreti finančnih inštrumentov uh, za politiko regionalnega razvoja. Zato potrebujemo ex ante oceno. Po drugi strani pa nam finančni inštrumenti ponujajo veliko možnosti za recimo mlade kmete, za začetni kapital za kmete, tega pač uh, scheme subvencij ne omogočajo. To je pomembno za tiste, ki vstopajo v kmetijstvo. Uh, Eh, ki potrebujejo začetni kapital, ko odpirajo svoj eh, obrat ali kmetijo. V komisiji Ehm, spodbujamo uporabo finančnih inštrumentov, ampak ob tem eh, res ocenimo skupaj za državo članico potrebo po tem finančnem inštrumentu, državam članicam nudimo strokovno podporo, imamo možnost eh, kompasa, eh, kjer pravzaprav ponudimo prilagojene finančne inštrumente državam članicam. Tukaj ne gre za enako rešitev za vse uh, vemo, da je možnost dostopanja do kapitala za kmete od države do države različna. Eh, pozdravljam torej ta osnutek mnenja. Bi pa pozval tudi vas, da uh, skupaj z upravljalnimi organi uh, spodbujate uh, ozaveščenost o finančnih inštrumentih, še vedno je veliko oklevanja pri uporabi teh finančnih inštrumentov. Veseli smo, da je 49 upravljalnih enot že eh, pripravilo ex ante oceno, zato da bi ocenili, ali je finančni inštrument smiseln za njihovo situacijo ali pa bi morali raje zaprositi za podporo znotraj eh, politike regionalnega razvoja. Dziękuję. Jeszcze prosił o zabranie głosu. Hvala lepa. Če gospod Flanagan je prosil za uh, besedo. Sorry, um, uh... Ja, res je. Samo za zapisnik. Ta ideja, da bi finančni inštrumenti uh, zamenjali uh, direktna plačila, to se ne sme zgoditi. Vem, da to Eh, številne izmed nas skrbi. No, eh, prav tako imamo veliko kmetov, ki so že sedaj zelo odvisni od banke. Ne smejo dopustiti, da bi bili še bolj odvisni od bank. In sedaj se vrnemo k nekemu staremu problemu. Eh, če bi kmetje imeli velik dobiček na podlagi prodaje svojih pridelkov, potem sploh ne bi potrebovali teh inštrumentov. Zato moramo ustvariti takšno situacijo, ko bodo imeli kmeti dejansko dobiček od tega, kar počnejo. Eh, če ne bomo tega dolgoročno gledano uredili na ta način, potem nam noben inštrument ne bo pomagal. Hvala lepa. Še gospod poročevalec Vegas, izvolite. Bom, eh, muito rapidamente, em primeiro lugar, agradecer. Na hitro. Najprej se vam zahvaljujem za vse vaše prispevke. Vsa vaša pripomba sem vzel na znanje, mislim, da se v glavnem, v glavnem strinjamo. Seveda treba je poskrbeti za uravnoteženo mnenje, treba je povdariti značilnost komplementarnosti. Veliko zanimivih idej ste povedali, če bo možno, jih bom vključil v moje besedilo. Jaz seveda sem omejen pri dolžini besedila. Pomembne točke so teritorijalna kohezija, potem izboljšava življenskih pogojev tistih, ki živijo na podeželju, treba izboljšati infrastrukturo, storitve in tako naprej. Um, dati moramo na razpolago različne oblike podpore za uh, ruralna območja, recimo uh, tudi podporo iz strukturnih skladov, to je bila pomembna, uh, pomembna ideja. Ta podpora je za kmete zelo pomembna na nek način moramo zagotoviti kmetom dohodek. Ob tem pa je seveda treba ohraniti prvi stebr skupne kmetijske politike. Eh, potem tudi kratka dobavna veriga, tudi to se mi zdi izredno pomembno. potem eh, ta ideja ohranjanja lokalne infrastrukture v, podeželsk, v podeželskih območjih. Mi je prav tako všeč ta eh, območje, je treba ohraniti, ohraniti tam tudi delovna mesta. To je zelo dobra ideja. In pa še nekaj v zvezi z peto točko. Češ da bi tukaj izključili individualno financiranje. Ja, strinjam se, ne želimo, da bi se to zgodilo. Skratka, hvala lepa vsem za vaše prispevke. Mislim, da se naša mnenja v glavnem skladajo in pripričan sem, da bomo prišli do pozitivnega rezultata. Vaše ideje bom skušal vključiti v besedilo, tako da eh, ga boste lahko vsi podprli. Hvala. Bardzo dziękuję pan posłowi. Dziękuję dyskutantom, dziękuję komisji. Hvala lepa. Rok je 26. januar do 16. ure za vložitev amandmajev, seveda. Zelo me veseli nadaljevanje dela na teh finančnih inštrumentih, kajti na ta način mislim, da bomo lahko bistveno bolje služili. zagotavljanju podpore večji skupini kmetov, večjemu naboru kmetov in prav tako bodo to v veliki meri podprle banke. Tu seveda gre za vse oblike plačil, gre tudi za, gre samo za nekatere eh, nepovratna sredstva. Ne gre za to, da bi eh, neposredne plačile domestili s tem, ampak določene druge oblike nepovratnih sredstev pa da in moje izkušnje z naše države Eh, so, ko smo imeli eh, posojila Svetovne banke in pa inštrumente podpore Svetovne banke, so bili ti inštrumenti zelo, zelo koristni in so se izkazali. Torej še enkrat eh, hvala vsem hm, za opravljeno delo. Prehajamo na točko 15. In sicer biološka predelava in označevanje bioloških proizvodov. Gre za poročilo gospoda Hojslinga. Torej, gre za poročilo gospoda Hojslinga oziroma za predstavitev o trialogu. 14. srečanje že bilo, Stališča so se nekoliko zbližala, stališča parlamenta, sveta in komisije namreč, ampak eh, slovaško predsedstvo še ni zaključilo z delom. Še nekaj je odprtih spornih vprašanj. Nadaljujejo torej pod malteškim predsedstvom in besede sedaj predajam poročevalcu gospodu Heuslingu, ki nas bo obvestil o tem, na kakšni točki so pogovori in ali jih lahko pričakujemo v smislu zaključka kaj k malu. Ja, ja gospod predsedujoči, upal sem, da bom lahko napovedal, da počasi prihajamo do rezultata In to se je tudi zgodilo. Zahvaljujem se slovaškemu predsedstvu, da je poskrbelo za bistven napredek. Slovaki so si zato res eh, zelo prizadevali. Prizadevali so si, da bi dosegli tudi končni kompromis. Eh, na 13. trialogu smo se pogajali dolgo v noč, ampak predloženi kompromisni predlog ni dobil podpore niti v parlamentu, niti v svetu. Tako da na koncu ni bilo dogovora. Eh, vse skupaj sedaj prevzelo malteško predsedstvo. Eh, naštel bom štiri glavne točke, ki so bile sporne točke v kompromisu. Eh, šlo je za tople grede, potem končanje izjem, potem preventivni ukrepi oziroma mejne vrednosti za pesticide in pa tema um, ehm, semena. pa tudi pri točki izboljšanega nadzora, izboljšanih kontrol nismo dosegli končnega dogovora. Um, predstavniki parlamenta smo bili na zadnjem trilogu pripravljeni na kompromis. Uh, pripravljeni smo bili pri marsičem popustiti, uh, pustiti ob strani nekatere naše zahteve. Eh, recimo eh, skupne določbe, tega niso želele, želeli ne v komisiji, ne v svetu. Eh, mislili smo, da če bomo mi pokazali pripravljenost na kompromis, da se bo potem primaknil tudi svet. No, ampak svet od začetka ni sprejel spremembe mandata In uh, potem je seveda problematično na koncu doseči kompromis. Uh, nekatere kompromise smo uh, šele v zadnjem trenutku poslali svetu, zato nas uh, pogajanjih v svetu tudi ni bilo soglasja. Težko bo svet dosegal soglasje o vseh teh točkah. Tako da lahko sedaj enostavno upamo, uh, da bo malteško predsedstvo skušalo nekako najti skupno stališče v svetu. Malteško predsedstvo ravno kar vodi bilateralne pogovore in najhitreje konec marca se bomo lahko sestali za 15. trialog. Po neuspelih, začasno neuspelih pogajanjih decembra smo rekli, da bomo naredili premor, prekinitev pogajanj smo želeli. Vsi smo morali razmisliti o tem, ali lahko nadaljujemo tako kot doslej. Ne izključuje možnosti, da na koncu dogovora sploh ne bo. Če bomo morali sprejeti toliko kompromisov, da ne bomo uh, uspeli ohraniti niti naših osnovnih stališč, potem bomo morali komisiji pač jasno povedati, da dogovora ne bo. Eh, in še nekaj želim jasno povedati komisiji, tudi pri njih pričakujemo nek premik. Pri eni točki se je spet vse zaustavilo, gre za neko dobro znano zadevo. Komisija ni, želil, ni želela zgorne meje pri biohrane. Uh, komisija tukaj predlaga zadeve, ki v praksi preprosto ne bodo delovale. Eh, tudi z eh, predstavniki sektorja smo imeli veliko eh, pogovorov, tudi oni so strinjali s tem, da je prezgodaj določati mejne urednosti glede pesticidov. Tukaj treba pač upoštevati dejansko situacijo v realnosti. Eh, skratka, potrebujemo kompromise tudi strani komisije in sveta. No, moram reči, da je mene zelo razjezil na osebni ravni eh, nek intervju, ki si ga je privoščil komisar za kmetijstvo, dal intervju v velikemu nemškemu časopisu, in nekako je povezal ta pogajanja z boleznijo EHEC. Sagen, to je bil popoln nesmisel. In to, da imajo izdelki iz biološke pridelave manjšo osebnost uh, pesticidov je označil za, za postresnično. Eh, in to je seveda razjezilo vse ekološke kmete. To seveda ne ustvarja vzdušja za kompromise, ampak eh, uničuje celotno vzdušje na pogajanjih. In komisiji želim jasno povedati, da to ne gre. Ne moremo sprejeti uredbe, s katero sektor ne bo mogel eh, delovati. poskusili bomo. Nisem, nisem se še odpovedal upanju, da bomo dosegli dogovor v času težkega predsedstva, ampak dodano vrednost bo ta predlog imel samo, če bo predstavljal nek napredek, če bo to izvedljivo tudi v realnosti in če bo predstavljal napredek v primerjavi z sedanjo uredbo. Tako da počakati moramo, videli bomo, kaj bo predložilo malteško predsedstvo in videli bomo, v korekšni meri bo komisija pripravljena na kompromise.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 Herr Vorsitzender, ich durfte. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, tudi jaz sem bil prisoten pri vseh 14 trialogih in lahko potrdim veliko tega, kar je povedal kolega Hojsling. No, tudi včerajšnja predstavitev je še enkrat pokazala, da bi se morali vsi zamisliti, tudi komisija bi morala razmisliti o tem, kako bi nam lahko še v času maltiškega predsedovanja uh, doseči kompromis, uh, dos kako bi lahko dosegli kompromis. Um, v trialogih smo se dogovorili že o številnih točkah, V glavnem pa nam sedaj manjka še nekaj um, politične volje, zaradi tega še nismo uspeli doseči dogovora. No, seveda pa nima smisla, da bi vse skupaj odlagali do 22. marca, do prvega predvidenega trialoga. Uh, nima smisla, da se sedaj vmes nič ne zgodi. Ne moremo potem vsega skupaj uh, potem predstavljati na april in maj. In potem se bomo junija znašli v isti situaciji, kot uh, smo bili septembra. Mislim, da bi še pred 22. marcem morali dobiti jasen signal eh, strani sveta ali komisije, sicer nima smisla, da se mi vračamo tukaj za pogajalsko mizo.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 tudi sam sem uh, imel to uh, čas, da sem sodeloval na teh uh, 14 uh, trilogih in rad bi se zahvalil gospodu Hojzingu za predstavitev, za potrpežljivost uh, tekom uh, sestankov. Pri, vedno si prizadeva za kompromise. Mislim, da Eh, imamo podobna mnenja, podobna stališča v tem parlamentu, kar se tiče tega eh, zelo težavnega doseja. Imeti moramo jasne eh, cilje in delati v dobri vesti. Želimo si namreč dobre rešitve pri tem poročilu. Mislim, da je parlament pokazal, koherentno stališče tekom teh trialogov. Malteško predsedstvo se mora pripraviti in eh, na trialog priti s pravim pogajalskim mandatom, ki ga podpira večina držav, tako da bomo lahko dejansko naredili korak naprej v teh pogajanjih poročevalec je povedal, da smo govorili o nekaterih eh, ključnih točkah, naprimer nadzor, tam je treba pojasniti stvari, eh, pragovi in tako naprej. In so zakonodajalce, sta si tam precej blizu, skoraj zedine nas ta. Uloga komisije pa je, da nas spremlja na tej poti in nam pomaga k končni odločitvi. Ne pa, da uh, dodajajo neko nejasnost v eh, celotno razpravo o točkah, kjer eh, se so zakonodajalca praktično strinjata. Mislim, da moramo jasneje določiti vlogo vsakogar v pogajnih, tako da bomo lahko prišli do razumnih eh, rezultatov, ki, ga, ki jih pričakujejo vsi kmetje in drugi akteri potrebujemo jasna pravila za ekološko pridelavo, za ekološko kmetijstvo in vsi tri akteri, eh, akteri se morajo resno lotiti eh, tega dela. Pomembna je ustrezna eh, metoda dela. Gerling. Gospa Gerling. Thank you, Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama sem se udeleževala teh trialogov v imenu skupine EKR. Tekom eh, teh malce dolgočasnih rednih eh, poročil sem imela včasih eh, ločeno mnenje, kar se tiče naše taktike. Mislim, da je neizogibno, da smo v takšnem položaju, kot smo. Eh, glede na to, da poskušamo takšen kompleksen uh, zakonodajni akt reševati uh, od ene vrstice do druge vrstice, korak za korakom. Uh, mislim, da se je nemogoče izogniti težavam pri takšni metodi dela. Biti moramo predvsem bolj strateški, uh, kar se tiče naših ciljev v pogajanju. Na koncu zadnjega trialoga pa mislim, da smo našli nek uh, duh kompromisa med trebe institucijami. Mislim, da ni pravično, eh, da opisujemo vse skupaj, kot da smo mi eh, edini predlagali kompromise, svet pa tega ni eh, počel. Predvsej pozno smo predlagali kompromise in glede na to, da časa niso imeli veliko, so se morali vrniti na lasne sestanke, dobiti mandat in tako naprej. In zato niso mogli zagotoviti rezultata, ki smo ga pričakovali. In mislim, da smo se tega tudi mi zavedali. Mislim, da ni dobro, da o tem govorimo na ta način. Vsi eh, delamo eh, zelo trdo, eh, ne gre za to, ampak seveda se od nas pričakuje rezultate. Ne gre zgolj za delo, ki ga uložimo v ta pogajanja. Mislim, da ima gospod Linc prav. Sedaj nas čaka veliko dela v zakolisju. Mislim, da nam lahko uspe v okviru enega samega trialoga, ampak v zakulisju, za zaprtimi vrati, eh, v zadju moramo eh, trdo delati, tako da bomo imeli na to spremljiv rezultat v trialogu. Zanima me, gospod eh, poročevalec, o čem ste se pogovarjali z malteškim predsedstvom, s katerim ste se srečali kot poročevalec. Mi, kot poročevalci v senci, vsebine tega sestanka ne poznamo na koncu zadnjega trialoga sem eh, podala nekaj predlogov v zvezi z nadaljnjo metodo dela, ampak odziva nisem dobila, tako da ne vem, eh, kako nameravamo sedaj stopiti eh, v prihodnost. Če si želimo kompromisov, potem moramo vse skupaj pospešiti, delati moramo profesionalno in sama bi takšno metodo dela podprla. To seveda zadeva tudi sestanek ki je bil organiziran za sektor, kot temu pravi gospod eh, Hojzling. Vse skupaj je bilo organizirano zelo pozno. Nočem uh, vas napadati, ampak vseeno bi rada povedala, da gre to onkraj Nemčije in Avstrije. Ne gre za uredbo za ti dve državi, gre za uredbo, ki velja za vse. Ravno zato Eh, moramo pristopiti širše. Ljudje morajo imeti eh, dovolj časa, da se pripravijo na sestanek in se eh, ga tudi udeležijo. Nekaj dni preprosto ni dovolj. Hvala. Gospod Donta in prosim, če ne, ne podaljšujemo preveč tega sestanka. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil poročevalcu za predstavitev, ki jo je podal. Zahvaljujem se tudi poročevalcu v senci naše skupine, ki se je prav tako uh, trudil in nas je redno obveščal o razvoju dogodkov. Kot smo slišali, smo v tem odboru izglasovali besedilo pred 18 meseci, še malce več časa je minilo, če se ne motim. Veliko smo se pogovarjali in uh, morda bi bilo pametno, da poročevalec uh, naroči svojemu asistentu, da organizira uh, srečanje za vse asistente, uh, da pripravi neko besedilo, uh, nam obrazloži, kaj se uh, dogaja. Dobimo veliko vprašanj, uh, gre tudi za vprašanje, kaj povedati medijem. Zato potrebujemo natančne informacije, specifične informacije. Ne smemo govoriti uh, tja v en dan. Dziękuję pan poseł Dorf, pana. Gospod Dorfman. Ja, danke auch von meiner Seite an den Berichterstatter und äh, Schattenberichterstatter für diese Information. Ich möchte nochmal auf die leidige. Hvala poročevalcu in poročevalcu v senci. Rad bi se vrnil na to težko vprašanje menjih vrednosti, kajti imam čuden občutek. Upam, da se motim, ampak imam občutek, da se bo sedaj sklenil nek gnil kompromis. In, uh, to pomeni, da bo na koncu vse tako, kot je že danes. In eh, kako imamo stvari urejene danes? Namreč imamo recimo neko živilo, ki se proizvaja recimo v Italiji in v njem se ugotovi eh, nek ostanek nekega pesticida, seveda pod eh, mejno vrednostjo, ampak vendarle je to živilo, ki ni dovoljeno za promet v EU, ampak potem ta isto živilo, ki pa se proizvaja za celotno Evropsko unijo, pa je potem primerno za celotno Evropsko unijo. Eh, ne, in to zato, ker so nekatere države spremenile eh, svoje, svoje stališče na način, da to nima še bene zveze z enotnim trgom. Na zelenem tednu smo bili zraven in tudi prisluhnili smo kmetijskim ministrom in lahko vam povem, da je naš italijanski minister eh, Eh, povedal isto zgodbo, samo z druge plati. Tako da mislim, da bo na koncu koncev to res najslabša rešitev za vse. Še naprej bomo imeli situacijo, kjer imamo različne rešitve, različne eh, produktne pogoje za enake proizvode, ki se prodajo po celotni Evropski uniji. Če pogledamo jabolka iz moje regije, naprimer, eh, imamo evropski trg in dejstvo je, da so uh, takšne rešitve ne eh, poštene. In tak, pred takšnim kompromisom bi res, eh, eh, mislim, da raje opozoril na to, da se morda najde neka izjema. Nihče mi ne more tehnično razložiti, da eh, z, zgolj neko, nekim vnosom na sosednem zemljišču pride do iste količine vsebnosti pesticidov, kot če to počnem na svojem zemlišču. Tako da mislim, da moramo biti eh, tu razumni in na ta način mislim, da bomo lahko pomagali vsem. Pomembno pa je, da najdemo neko evropsko rešitev, vsaj morda po nekem prehodnem obdobju. Hvala lepa, gospa Kustinger. Ja, hvala lepa. Tudi jaz bi se rada pridružila zahvali našemu poročevalcu. Veliko je že bilo povedanega na to temo, tudi jaz sem mnenja, da so vprašanja menjih vrednosti tu zelo, zelo problematična, kajti predvsem komisija mislim, da bi storila prav, če bi tu upoštevala politično stališče sveta in eh, predvsem parlamenta sveda in da se je končno nekoliko oddalil od svojega stališča. Eh, zelo prav je bilo rečeno, to ni eh, uredba za Avstrijo in Nemčijo, ne. Eh, zelo pomembno je, da se zavedamo tudi dejstva, kako zelo raznolika je situacija od države do države in da najdemo dobro rešitev. Prav tako naj še enkrat omenimo vprašanje uvoza. Po eni strani se zdi, eh, čež da eh, zelo veliko podjetij skuša čim ceneje uvažati in potem različne proizvode mešati skupaj. Mislim, da bo to na dolgi rok biosektorju to izredno škodovalo. Eh, ne smemo dopustiti, da ta sektor še izgubi na verodostojnosti, kajti vse čas se skuša eh, spodkopavati ta sektor in eh, ravni vse bolj zniževati. Drugo vprašanje je vprašanje semenskega materijala. Tudi to lahko iskreno povem, da mm, vsaj delno ne razumem stališča sveta. Ta sektor se mora razvijati naprej in storiti bo treba vse za to, da bo privlačno pridelovati Eh, ekološko, ekološki semenski material, kajti sicer v prihodnosti tega več ne bo. In ta izgovor tudi predstavnikov eh, ekosektorja, če da je to urejeno v eh, uredbi o semenskem materialu, no, spomnimo se na leto 2013, ko smo predložili oziroma dobili predlog takšne uredbe strani komisije in potem je bilo rečeno, da vse skupaj ne gre. Skratka, kar zadeva kriterije skladnosti, moramo vedeti, kaj pomeni, če se sedanja uredba izteče. To bo pomenilo, eh, da bo šlo vse nekako na glavo. Potrebujemo zelo jasna pravila, da bo tudi na dolgi rok eh, ekološki semenski material še naprej rentabilen v smislu proizvodnje. Eh, in eh, glede tega, kar je dejal gospod Hogan, mislim, da ne smemo biti tako zelo občutljivi, če kdaj pride kakšna kritika ali če slišimo kakšno negativno novico. Mislim, da smo v kmetijstvu povsod eh, vajeni tega, včasih so stvari malce za lase privlečene, kakorkoli, ampak mislim, da nima smisla tu. Ne vem, kako zelo reagirati, kajti pomembno je, da se naprej razvija biosektor, ekološki sektor, to dolgujemo kmetom in tudi sektor sam se mora biti sposobna razvijati naprej. Hvala lepa, gospod Jar. Ja, najprej hvala poročevalcu in poročevalcem v senci za to nalogo, ki ni enostavna in ki jo upravljajo. Imam eno pripombo in eno vprašanje. Ne, ja, pripomba. Skoraj da imam vtis, da je svet bolj zainteresiran za nedogovor, kot pa za dogovor. tudi zdaj nekako nastaja v, vzdušje v sektorju, da če bo, če bo rezultat slab, potem raje nobenega rezultata. Zdaj zelo dobro je poročevalec predstavil, kaj je še tisto, kar je spornega. Ampak ali bi morda lahko mejne vrednosti, če bi prišli do dogovora, bi morda to lahko uporabili kot eh, način odpiranja vrat za reševanje drugih problemov. Če je to možno, potem se bo zgodil nek premik. Morda je to eh, tisti ključ do rešitve problema, ki ga potrebujemo. Ne vem, sprašujem, to je moje vprašanje, gospodu Hasniku. Dziękuję, panie poseł Nojcz. Hvala, gospod Nojhel. Ja, sploh se ne bi dotila drugih tem, ki so jih kolegi že eh, omenili, eh, veliko rečenega lahko podprem. To, kar je bistvo, mislim, da je, da ko imamo proces sprejemanja neke direktive, ki traja 18 mesecev in sploh še ni na vidiku nekega konca in že sedaj Eh, je to povzročilo toliko škode sektorju. Sektor je zelo negotov, ne vejo, kako eh, se bodo stvari razvijale naprej. In da ste stvari tako dolgo časa pripravljali, to je slabo, to je res malomarno strani sveta, da ni pripravljen na kompromis in da preprosto vzame v račun, eh, da ne more kar tako sektor plačati računa. Glede kompromisov, ja, tudi slab kompromis je kompromis, no ja, vendarle moramo imeti možnost odstopiti od pogajanja in reči, gledajte, ne gre. In Martin Hojsling, mislim, da imaš jasen mandat z naše strani in eh, v kontekstu tega mandata se lahko pogajaš, ne pa širše in če stvari eh, prečkajo to mejo, potem je treba tudi jasno povedati, ne, to ni skladno z mandatom parlamenta. Hvala. Bardzo dziękuję. Hvala lepa. Gospod Agnew kot zadnji. Yes, thank you. Hvala to traja že precej dolgo, ne? Imam specifično uh, vprašanje za Martina. Skandinavski kmetje so izvajali uh, pravi pravcati lobi nad mano. Eh, bali so se namreč, da ne bodo mogli več nadaljevati svojim delom, ne bodo mo mogli vzgajati posevkov v koritih in tako naprej. Ne vem, kaj se je s tem zgodilo, ampak sedaj je vse skupaj potihnilo slišimo veliko o čistosti ekoloških eh, pridelkov, kako ne sme biti nikjer niti eh, pičice pesticida. Ampak ravno sem prebral, da je v eh, toni ekološkega plevela popolnoma normalno, da je notri vsaj 100 kg prsti, mrtvih insektov, jačnih lupin, Eh, različnega gnoja in tako naprej. To je del uh, ekološke hrane, ampak eh, zato nikomor ni mar, zato ker se ljudje zavedajo dejstva, da v kmetijstvu ne sme in ne more biti popolne čistosti. Britanski ekološki kmetje pa me ne lobirajo zadnjih dveh let in sprašujem se, če sploh potrebujemo to zakonodajo. Dziękuję. Proszę Państwa, pamię... Hvala lepa. No, ne pozabimo, da na začetku, ko smo začeli z delom, ni bilo ravno nekega velikega entuzijazma strani komisije in sveta glede tega dokumenta. In mislim, da v tem trenutku vse to zdaj občutimo in tudi z gospod Novikov se strinjam, da je če tako dolgo trajajo pogovori, potem nedvomno ta sektor ni, ima neke gotovosti, kar zadeva svoj položaj. Morda bi poročevalec lahko pripravil neko lek pisni dokument na to temo, dokument, ki bi ga lahko dobili. Kajti eno je razprava, drugo pa je neka pisna ocena stanja. Takore, na glas razmišljam. Vidim, da želi gospa Köstinger besedo s tem v zvezi, izvolite. Darf ich zu dem Punkt nur ganz kurz etwas sagen? Ich glaube, wir haben 19... Samo nekaj na kratko o tej točki. Mislim, da smo se dogovorili o 90 odstotkih te uredbe o ekološki uh, predelavi in ostalo je samo še nekaj spornih točk. Če bi to sedaj spet vrnili na začetek, bi pomenilo to ravno to, eh, o čemer je govoril Herbert Dorfman, da obstajajo neenake možnosti trženja v državah članicah, spet bi se torej vrnili na status quo. Veliko združen bi to sicer pozdravilo, ampak Eh, kmetom in sektorju, pa s tem ne bi naredili usluge. Eh, tukaj gre za zelo pomembno področje, trg ekoloških proizvodov cveti in dolžni smo kmetom, da uredimo to področje z eh, vsem, kar spada zraven, kontrole in tako naprej, tako da bo to še naprej verodostojen kmetijski sektor. Ne, ne, nisem razmišljal o zavrnitvi, ampak govoril sem o nekem stališču, to ste, to, kako kot ste vi dejali, da povemo, da je pač potrebno pokazati nekaj več dobre volje, da se ta pogajanja zaključi. Gospod Hojzlik, izvolite. <clears throat> Ja, viele, ja, liebe Kolleginnen in Kollegen, äh, wir sind gerne bereit, nochmal das ausführlicher auf den. Hvala. Ja, pripravljeni smo dati skupinam še dodatna pojasnila. Strinjam se z eh, gospod Köstinger, mi smo se, mislim, da uspeli dogovoriti o 80 odstotkih predloga, če bo seveda svet sprejel te kompromise. Gre za neke sporne točke in te so bile tukaj eh, omenjene. Vprašanje menjih vrednosti, kar se tiče pesticidov, tako kot je to predlagala komisija, ni sprejel, tega ni sprejel ne svet, ne parlament, to je jasno in eh, nekakšne takšne poljubne mejne urednosti eh, ne omogočajo ne enotnih standardov, ne ustreznih kontrol. Naš cilj mora biti ta, da napredujemo na področju harmonizacije. Eh, ne moremo v 28 državah članicah različno Eh, razvaja, izvajati te zakonodaje. Potem eh, tudi, ko gre za semena, ne gre tako, da nekateri stalno plačujejo za to drago ceno, drugi pa, drugim pa so odobrene izjeme. Tudi, ko gre za preventivne ukrepe, smo v parlamentu uh, obljubili, da bomo okrepili preventivne ukrepe. Uh, Komisija bi naj sedaj pripravila poročilo o statusu quo, o stanju do leta 2020 in pa predloge za obdobje po letu 2020. Potem bi imeli vse eh, nekaj v rokah. Najslabše bi bilo, če bi vse pustili tako, kot je in bi potem čakali, da bo pač enkrat v nedoločeni prihodnosti prišlo do reforme. Eh, časa nam zmanjkuje, jaz se nisem pripravljen pogajati v nedogled. Še enkrat bomo dali možnost malteškemu predsedstvu, torej še tri, štiri, štiri trialoge uh, bomo imeli, potem je bilo treba priti do dobrega rezultata, drugače pa dogovora pač ne bo. Tiste točke, kjer smo že dosegli dogovor, uh, moramo obdržati. Pri spornih točkah pa je prav tako treba priti do nekega dogovora. Tudi, ko gre za temo uvoza, moramo paziti na to, da ne bomo spodkopavali eh, evropskih standardov, da ne bomo dopustili dopuščali standarde, ki niso v skladu z našimi eh, ali pa da bi naložili našim kmetom prestroge standarde. Eh, za uvoze morajo veljati evropski standardi. Na to se mora sektor tudi pripraviti. Meni se zdi to napredek. Kot sem že povedal, sem optimističen, da nam bo uspelo doseči dogovor. Nismo pa pripravljeni sklepati nesmiselnih kompromisov samo zato, da bi dosegli dogovor. Če države članice tega ne bodo mogle potem izvajati, bomo mi odgovorni za to, če bomo sprejemali neizvedljivo zakonodajo. Tako da potrpežljivo moramo delati naprej. Seveda ne bomo čakali križem rok do konca marca. Mi kot parlament bomo jasno predstavili naše pogajalsko stališče, zato da bomo potem konec marca lahko vstopili v zadnje trialoge. Še enkrat povdarjam, tudi za sektor je treba še naprej voditi posvetovanja. Iz včerajšnjih posvetovanj lahko rečem, da je sektor naše stališče, stališče Evropskega parlamenta označil kot za najboljše in je najbolj primerno stališče za sektor. In to nam daje nek veter v hrbet, ki ga lahko izkoristimo tudi za nadaljna pogajanja. Gospod Hausling, potem torej naslednja prošnja, da še enkrat sporočevalci v esenci prediskutirate različne možnosti, glede katerih se lahko dogovorimo. In potem se lahko o tem pogovorimo tudi na ravni političnih skupin. In eh, še pred 23. marcem bi se potem s to temo znova oglasili pred odborom, da se na ta način eh, jasno opredeli naše stališče in uskladi s stališči eh, člana odbora. Dobro, s tem zaključujemo sejo odbora. Ob 18.30 imamo srečanje z mladimi kmeti, če se prav spomnim. In sicer v jedilnici poslancev. Zdaj pa imamo dve minutni tehnični odmor, potem pa srečanje koordinatorjev. Thank you.